od politične skupine oziroma od 40 eh, poslancev. Popravek je na voljo na spletni strani. Nadaljujemo z obvestili predsednika v skladu z odstavkom 87a odstavek 6. Je predsednik konference eh, predsednikov odbora obvestil, da ni eh, pripomb na priporočilo odbora Tran glede odločitve, da ne nasprotuje izvedbenemu ukrepu po regulatornem postopku z pregledom. Pa tako sem dobil priporočilo odbora Agri o odločitvi naj ne sprememo zadržka, kar zadeva delegiran akt. Ta priporočila bodo sprejeta, če v 24 urah ne bo ugovora strani politične skupine oziroma 40 eh, poslancov in v tem primeru bodo priporočila sprejeta. Če vas eh, ta priporočila zanimajo bolj podrobno, jih najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Po ne, popravek. Po prekinitvi zasedanja julija sem na, eh, skupaj s predsednikom sveta v skladu z odstavkom